tem ugotavljamo, da je njegov sedež izpraznjen z dne 25. maja 2016. Načrt dela. V skladu s členom 148 smo razdelili dnevni red in v soglasju s političnimi skupinami predlagam naslednje spremembe dnevnega reda. Danes želimo slišati izjavo komisije glede hormonskih motivcev. Želim, eh, želimo slišati, kakšen je trenutni status po sodbi sodnišča z dne 16. decembra 2015. To bo četrta točka po izjavah sveta in komisije glede čezantlantskih podatkovnih tokov. V primeru sprejetja se bo naše zasedanje nocoj podaljšalo do 24. Ali kdo nasprotuje tej dopunitvi? potem je dnevni red v skladu s tem dopolnjen. Dobil sem še eno prošnjo. Skupina zelenih, liberalcih NSD, zahtevajo, da bi sprejeli resolucijo po tej razpravi. Na prvem junijskem plenarnem zasedanju pa naj bi glasovali o tem. Gospod Lamberts bo utemeljil to zahtevo. Eh, torej, o tem, torej, načina, kako se je komisija lotila tega dosija endoktrinnih eh, motilcev. Torej, eh, tu je komisija institucija, ki je varuhinja. Uh, pogodb eh, ne spoštuje, vsaj po mnenju naše pravne službe, eh, teh istih pogodb. Nobenega dvoma ni, da komisija ni sprejela ukrepov, ki bi jih eh, morala sprejeti skladno z členom 266 pogodbe o delovanju Evropske unije. In zato zahtevamo rezolucijo, kajti to je vendarle najmanj, kar ta parlament sploh lahko naredi, zato da spomne komisijo na to, kaj je njena vloga. Eh, torej, eh, če je eh, ta rezolucija neprimerna, torej ta nezaupnica neprimerna, potem mislim, da zaslužimo vsaj rezolucijo, kajti sicer bo komisija pač se tu odnesla, jo bo odnesla zelo malo stroški. Hvala. Für den Antrag möchte Frau van Bremt sprechen. Bitte. Sedaj pa gospa Um, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Uh, naša uh, skupina bi uh, močno podprla zahtevo zelenih. Kot rečeno, sodišče je že odločilo, da komisija ni spoštovala lastnih pravil in zelo pomembno je, da to tudi jasno zapišemo v rezoluciji, torej napram komisiji. Zelo pomembno je, da eh, se eh, komisija jasno izrazi z jasnimi eh, pravili o endokrinih motilcih, ne pa na osnovi pač nekih mnen. Torej, to mora biti baza znanstvena. Hvala lepa, gospa Van Brent. Želi kdo spregovoriti proti? Ne. Kdo je za? Naj dvigne roko. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? sprejeto torej. Izjava komisije se bo torej zaključila z resolucijo, o kateri bomo glasovali na prvem plenarnem zasedanju. Današnji dnevni red ostane nespremenjen. Skupina ENF je zahtevala izjavo Ne? Da, zahtevala je izjavo podpredsednice in eh, visoke predstavnice Unije za zonanje zadeve in varnostno politiko glede situacije v Kongu, Brazavilu po volitvah. Gospod Aljo ima besedo. Ja, hvala, gospod predsednik. Spoštovani kolegi, torej, situacija v Kongo Brazavil je zelo eh, težka po um, eh, referendumu, ki, s katerim se je um, um, podaljšal uh, uh, mandat predsednika, ki je že 32 let na oblasti. To je bila zloraba inštituta referenduma. In, uh, na eh, ta način eh, smo eh, ugotovili tudi, da večina kandidatov opozicije je bila ustrahovana, vključno z generalom Makokom. In tu imamo na oblasti zelo dvomljiv demokratični režim in moramo ponovno odpreti razpravo o Kongu Brazavilu. Ja, Hvala lepa. Kdo še želi spregovoriti za ta predlog? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Situacija je zelo kaotična in ravno zato menimo, da dodatno skrb vzbuja še od poklic veleposlanika. To je slika, ki jo je govorec pred menoj zelo dobro opisal. Mislim, da smo pred hudo, hudo situacijo, zato je nujno, da opravimo v tem parlamentu razpravo. Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Ne. Potem bomo glasovali v zvezi s predlogom gospoda Aljoja. Kdo je za? Kdo je proti? kdo se vzdrži. Predlog je zavrnjen. Dnevni red ostaja. 40 poslancev je v skladu z četrtim odstavkom člena 113 pisno nasprotovalo glede postopka v zvezi s poročilom Kovačev. Gre za priporočilo Evropskega parlamenta svetu glede 71. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Zato predlagam, da to poročilo obravnavamo na enem od plenarnih, prihodnih plenarnih zasedanj. Če nihče ne nasprotuje, je to sprejeto za jutri. Pravni odbor je sprejel poročilo o imuniteti in sicer gre za primer Regner. O tem poročilu bomo glasovali v četrtek med časom za glasovanje. To ni poročilo glede imunitete gospe Regner. Ona je poročevalka. Upam, da sem to dovolj jasno povedal. V nemščini zna biti to nekoliko nejasno. Potem skupina GUE zahteva izjavo sveta glede suma upletenosti komisarja Kanjeteja v primere korupcije. To naj bi se dodalo na dnevni red. Gospod Benito Ziluaga ima besedo s tem v zvezi. Senor presidente, Hvala lepa, eh, gospod eh, predsednik. Eh, torej, tu gre za rudnik urana v Salamanki in družina, ki je s tem najbolj povezana, je povezana tudi s škandalom dokumentov v Panami. In eh, gospod Kenjete je, um, se predpostavlja, da je odgovoren tudi za to. Eh, torej, eh, kaj se zgodi z to um, davčno politiko, če gre za to vrstne osebne konflikte interesov? In Evropski parlament mora tudi um, ustrezno reagirati v tej situaciji. Eh, kakor eh, so za to odgovorni tudi eh, socialisti in pa krščanski demokrati v Evropski uniji, ki so to dopustili. Torej, nis, torej, kar se nas tiče, gre tu za korupcijo. Uh, In če tega ne bomo sprejeli, potem je to eh, škoda, kajti v tem primeru eh, Evropska ljudska stranka svojo korupcijo tudi v Evropo eh, izvaža. To je model, ki že leta in leta deluje v Španiji. In komisar bi moral biti poklican v to hišo, da pojasni, kaj se dogaja, kajti sicer ne bomo več uživali. Um, zaupanje evropskih državljanov. Hvala lepa. Želi kdo spregovoriti v podporo temu predlogu? Želi kdo spregovoriti proti temu predlogu? Gospa Van Bremt. Um, ja, eh, gospod predsednik, eh, torej mi ne podpiramo danes eh, predloga skupine GUE, ne zato, ker menimo, da to ni resno vprašanje in ne zato, ker menimo, da ne potrebujemo transparentnosti, ampak zato, ker potrebujemo popolno preglednost in ker to jemljemo zelo resno, potrebujemo več časa za to, da si vse to bolj natančno preučimo. Na to se bomo vrnili na plenarno zasedanje in se odločili, kaj je najboljša strategija in upam, da bomo imeli eh, tudi vnaprej na konferenci predsednikov eh, dobro eh, razpravo o tem. Gospa Grostet, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Torej, vsi eh, poznamo gospoda eh, Kanjetija, ki je zelo dober, eh, talentiran komisar, ki je zelo dobro izvajal svoje naloge do zdaj. To smo videli tudi v Parizu na konferenci o podnebju. Njegova izjava o um, interesih, o navskrižnih interesih je bila tudi uložena. Tam vidimo vse, vse finančne in druge podatke, tudi podatke eh, njegove soproge, ki bi lahko povzročale takšne konflikte eh, interesov, eh, torej razkrila sta vso finančno situacijo in sedaj gre samo za to, da skrajna levica poskuša diskreditirati komisarja Kanjetja in zato je naša skupina ELS proti tej zahtevi. der antrag ist gestellt worden über diesen Slišali smo ta predlog in predlog je bil, da glasujemo poimensko. Glasujemo. Haben alle kolegin... Ste vse kolegice in kolegi oddali svoj glas? Glasovanje je s tem zaključeno. Der antrag ist... Predlog je zavrnjen. Dnevni red ostaja nespremenjen. Sedaj pa izjava komisije glede sprijetih sklepov o svežnju za enotni digitalni trg. Besedo ima komisar Ansip. Trenutek počakajte, prosim, komisar.